Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Gospe in gospodje, nadaljevali bomo z glasovanjem. Naslednje na dnevnem redu je poročilo gospe Rodost o skupni ribiški politiki. Glasovati bomo o, glasovali bomo o 125 predlogih spremem podbora za ribištvo v Svežnju. Kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe pet. Po delih prvi del. Kdo je za? Bomo preverili preverjamo predlog spremembe 4, elektronsko preverjamo, konec glasovanja, zavrnjeno. Dobro, zdaj pa predlog spremembe 5, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti. Zdržani. Elektronsko bomo preverili. Glasujemo o drugem delu predloga spremembe 5. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 7. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog sprem 11, kdo je za? Proti? Vzdržani? Gospe in gospodje, vedno znova bomo morali preverjati, če ne boste dvigali rok. Predlog sprem 11, kdo je za? Ja, se opravičujem, pravi predsedujoča, pozabila sem na drugi del predloga spremembe 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. Dobro bomo preverili. Drugi del predloga spremembe 7. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet. Prav ste imeli, ampak prosim, da vseeno dvigate roke, tako da bomo videli, kako želite glasovati. Predlog spremembe 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani. Dobro, bomo elektronsko preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 25. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, sprejet. Dobro, elektronsko preverjamo predlog spremembe 48. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 55, kdo je za? Proti? Zdržani? Nemogoče je videti. Še enkrat bomo preverjali. Preverjamo predlog spremembe 55. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 56, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 57, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 60 po delih, prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Proti? Zdržani. Sprejet. Tretji del. Elektronsko bomo preverili drugi del predloga spremembe 60. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Kdo je za? Proti? Proti? vzdržani. Elektronsko bomo preverili tretji del predloga spremembe 60. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 63 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejet. Predlog smem je 72, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 74, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Elektronsko bomo preverili 74. Glasujemo konec glasovanja. Sprejet. 78, kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejet. 81 za? Proti? Zdržani. Zdržani. Elektronsko bomo preverili predlog stremembe 81. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet. Predlog spremembe 90. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprijet. 93. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zdržani. Bomo preverili predlog spremembe 93 elektronsko. Glasujemo, prosim. Res vas lepo prosim, da dvigate roke. Konec glasovanja. Sprijet. Predlog spremembe 96 bil za. Proti. Vzdržani. Sprijet. 97 bil za. Proti vzdržanih, sprejet. 98, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, sprejet. 101 po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Postopkovna zadeva. Mikrofon, prosim. I'm sorry. I'm sorry for the house. Se opravičujem, da tratim čas za interne zadeve, ampak imamo napako v glasovalnem seznamu. Pri 106 pri prvem delu glasujemo proti, pri drugem delu pa za. Se upravičujem, ker tratim vaš čas. Ehume psifisit antropologije katon ena se di odmimata. Ja, ampak ravno kar smo glasovali o predlogu spremembe 101 bomo ponovili v vsakem primeru glasovanje o 106. Ko bomo prišli do tja. No, o 106 še nismo glasovali, pravi predsedujoča. Dobro, torej prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijet? predlog spremembe 106, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo o drugem delu 106. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 107, prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijet. Predlog spremembe 116, kdo je za? Se upravičujem, pravi predsedujoča, pozabila sem na drugi del. Gospe in gospodje, nismo na nogometnem stadionu ni potrebe po takem vedenju. Drugi del predloga spremembe 107, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 116, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 118, prvi del, kdo je za proti? Vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 120. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Tretji del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Četrti del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. In peti del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog smembe 121, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 122 za, proti, vzdržani, sprejet. 123, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 124 za, proti? Vzdržani sprejet. 125, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 126 za, proti? Vzdržani sprejet. 127 za, proti? Vzdržani sprejet vzdržani. Sprejet 128, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet 129, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet 130, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet 131 za? Proti? Vzdržani. Sprejet 132 za? Proti? Vzdržani vzdržani, sprejet, 133, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Glasovanje po delih, 138, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 142, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 155, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Želite elektronsko preveriti 142? Preverimo torej. Konec glasovanja. Sprejet. 155, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. 169, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. 170, kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejet 172, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet 173 za, proti, vzdržani. Sprejet 179 po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili. Prvi del 179. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del 179 kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 181 kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 182 prvi del kdo je za, proti, zdržani, sprejet zavrnjen. Vse tako se mi zdi. Drugi del je brezpredmeten. 194, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Drugi del 182 je bil brezpredmeten, pravi predsedujoča. Zdaj pa 195, kdo je za proti, vzdržani, sprijet. Bomo preverili. Predlog sem imel 195, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet. 199, kdo je za? Proti? Zdržani sprejet. Prelog spremembe 200. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani. Sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani. Sprejet. Tretji del, kdo je za, proti, zdržani. Sprejet. In četrti del, kdo je za, proti. bomo elektronsko preverili, preverjamo tretji del predloga spremembe 200. Konec glasovanja. Sprijet. Četrti del predloga spremembe 200, kdo je za? Proti? Zdržani. Sprijet. Predlog spremembe 211, prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani. Sprijet. Drugi del, kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet, tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog smembe 61, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 235, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, bomo preverili. Predlog spremembe 235, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa poimensko glasovanje o predlogu spremembe 236. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. Dvesto oseminsedemdeset je bil umaknjen, glasujemo dvesto devetinsedemdeset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe dvainšestdeset, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprijet. Prelog srbim je 220. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Prelog srbim je 280. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Konec glasovanja. zavrnjen. Predlog se ne ime 237. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo 237. Konec glasovanja. sprejet. Dvesto šestinštirideset, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Bomo preverili dvesto šestinštirideset. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 79, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 85, kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili predlog spremembe 85, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 247 je za, proti, zdržani, zavrnjen. 87 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 248 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. bomo preverili 248. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog smrme 92. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 303. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 250. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 94. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. Proti? Predlog spremembe 94. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 290. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 221. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjen. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 215 in 281 ustrezna dela. Eh, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 215 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa 281, zopet glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 251. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijet. Predlog spremembe 222. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijet. Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 222. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa poimensko glasujemo o predlogu spremembe 282. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 291. Gre za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 304. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 252. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Torej, gremo na pojmensko glasovanje o 282. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 283 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 284. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Dobro, bomo preverili, preverimo predlog spremembe 284, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 253, poimensko glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. Predlog smembe 103, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Zdaj pa ustrezni del predloga 104, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Predlog smembe 295, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet vzdržani, sprejet. Bomo preverili, preverjamo predlog spremembe 295. Konec glasovanja. Se opravičujem, elektronsko preverjamo 295. Glasujte, prosim. No, bodite malo potrpežljivi. konec glasovanja. Sprejet. To štiri je brezpredmeten, torej ga samo 105, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 238, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili, preverjamo predlog spremembe 238. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 292, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 300, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 239 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Prelog s premijem 257. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. 258. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 258. Glasujemo o 111, pravi predsedujoča. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 259. 260, kdo je za, proti, zdržani. Nemogoče je videti, bomo preverili predlog spremembe 260. Glasujemo. Ksi. Konec glasovanja. Sprijeto. S 114 za, proti vzdržani, zavrnjen. Preverimo. 114 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Dvesto enainšestdeset je sedaj brezpredmeten. Dvesto dvainšestdeset. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani, sprejeto. 117. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 296 za. Proti? Vzdržani, zavrnjen. 200... A želite, da preverimo 296 v redu? Glasujemo o 296. Konec glasovanja. Sprijeto. 297 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. Poročevalka ima ustni predlog spremembe. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V imenu socialistov in demokratov uh, bi želela vložiti naslednji ustni predlog spremembe v zvezi s 15. členom prvim odstavkom točko A in sicer ta naj, besedilo naj bo naslednje. Najkasneje od 1. januarja 2014 ribolov na majhne pelagične vrste, to pomeni lov na skušo, sled, šura, sinjega mola sardona, veliko sebrenko sardino in papalino. To pomeni, da se merjaščevka črta z tega seznama. Utemeljitev eh, s tem bo lahko prepoved za vrškom eh, delovala tudi v sredozemlju. Prosim, da to podprete. Hvala lepa. Eh, kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe, ki ga je predstavila poročevalka? Ne. Torej je ustni predlog spremembe sprejet. Eh, amandma 119. Kaj se pa dogaja? Dragi kolegi, vprašala sem, ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe gospe Rodust. In jasno je, da se 40 kolegov ni priglasilo in zato je ta ustni predlog spremembe sprejet. Sedaj pa amadma 119. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani sprijeto. Drugi del za? Proti? Vzdržani sprijeto. Tretji del, kdo je za? Proti? proti, držani, sprijeto, četrti del za, proti, zdržani. To bomo preverili. Glasujemo o četrtem delu amadmaja 119. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Peti del za proti, vzdržani, sprejet. Šesti del za, proti, vzdržani, sprejet. Sedmi del za, proti, vzdržani, sprejet. Osmi del za, proti, vzdržani, sprejet. Deveti del za, proti, vzdržani, sprejet. ali želite, da preverimo osmi del amandmaja 119. Glasujemo. Klonec glasovanja. Zavrnjen. Deveti del 119. Za, proti, zdržani, sprejet. Deseti del za, proti, zdržani, sprejet. Amandma 240 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o 240. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dvesto... 83 in 301 poimensko. Konec glasovanja. Sprijeto. Dvesto štirinšestdeset za, proti, zdržani, sprejeto. Dvesto sedemindvajset, poimensko, glasujemo. Dvesto sedemindvajset. Konec glasovanja. Sprejeto. 228 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 216 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 134 za. Proti. Zdržani. Sprijeto. Uh, e, 135 za. Proti. Ne, Tisti je brezpredmeten, tako da sedaj glasujemo 135 za, proti, vzdržani, sprijeto. Dvesto osemnaest brezpredmeten, sedaj dvesto petinšestdeset za, proti, držani. To bomo preverili. Glesujemo o dvesto petinšestdeset.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 266 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o 266. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 224. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjeno. Želite preveriti? 224. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 267 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 157 za, proti, vzdržani, sprejeto. 285 poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 286 je umaknjen, 230 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ni pa jasno. Preverjamo. Glasujemo o 230. Konec glasovanja. Sprijeto. 242 poimensko za proti, vzdržani. Žal, poimensko je bilo to, konec glasovanja, sprijeto. 183 za, proti, vzdržani, sprijeto. 268 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 269 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Glasujemo o 269. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 185 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 287 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 270 za, proti, vzdržani, sprejeto. 225, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto dvestošestindvajset za proti vzdržani sprejeto dvestotriinštirideset poimensko glasujemo konec glasovanja sprejeto stosedemindevetdeset za proti vzdržani sprejeto dvestooseminosemdeset za Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 302 za, proti, vzdržani sprejeto. Dvesto enainsedemdeset, poimensko, dvesto dvainsedemdeset, pardon, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvesto dva. Ja, gospod Rodust? Ali lahko ponovite prejšnje glasovanje? Mislim, da je pri nekaterih jezikih eh, bila navedena napačna številka. Which amendment?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 od 298. Uh, eh, oprostite, bomo še enkrat glasovali. Amandma 298, poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa k 202. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 273 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo to preverili. 273 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 219. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 231. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 232 za proti vzdržani sprejeto. 16 za, proti vzdržani zavrnjeno. 223 za, proti vzdržani zavrnjeno. 233 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 274. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 za, proti, zdržani, sprijeto 212, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 289 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvesto trinajst je brezpredmeten in nadaljujemo z dvesto šestinsedemdeset poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 234 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 40. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 244 za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zavrnjeno. 277 je bil umaknjen, 214 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52 za. Proti. Vzdržani sprijeto. 245 za. Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o 245. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu, eh, tako spremenjenem za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke gospe Rodust.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 Gospa Rot Berend, želite besedo? V redu, torej 53 amandmajev odbora NV. Eh, glasujemo v bloku za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 47 za, proti, vzdržani, sprijeto sprejeto 48 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o 48. Konec glasovanja. Sprejeto. 52. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto proti? Vzdržani? Sprejeto. V redu bomo preverili. Glasujemo o 68. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo torej o ustreznem delu amantbaja 49 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo o amantbaju 49. Konec glasovanja. Sprijeto. Amantba 51. Amantba 51 po delih in po imensko. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Prosim. Poročevalec prosi za besedo. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Pred tem glasovanjem naj kot uh, poročevalec oznanim, da to glasovanje po delih nima nobenega smisla, ker gre samo za eno besedo in če se želimo izogniti z medijem v nadaljevanju, potem eh, prosim, da tisti, ki želite glasovati proti tej zadevi, glasujete proti obema deloma skupaj. No, but he asked uh, whether or uh, someone no, he was who... recommending just to wait a vote.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 konec glasovanja zavrnjeno. Oba dela sta bila zavrnjena. Sedaj pa 61 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ostali amandmaji so eh, brezpredmetni. Eh, sedaj pa celoten predlog, tako spremenjen za, proti. Vzdržani? Sprejeto. Dragi kolegi, sedaj bomo glasovali o predlogu zakonodajne resolucije po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto čestitam poročevalcu. Na dnevnem redu je sedaj poročilo gospoda Torvalca. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitke poročevalcu. Glasujemo o predlogu zakonodajne resolucije, poimensko, kdo je za, V redu. Torej, bomo ponovili to glasovanje, je povedala predsedujoča v angleščini. Dragi kolegi, žal mi je, ampak prihaja do določenih težav zaradi hitrosti tolmačenja, zato prosim, da pokažete nekaj razumevanja. Torej, ponovno glasujemo o poročilu Torvalds. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. In zdaj glasujemo o predlogu zakonodajne resolucije. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Torvalcu. Na dnevnem redu je sedaj še drugo poročilo gospoda Torvalca, v katerem glasujemo v celoti za, proti, vzdržani, sprejeto. Osnutek zakonodajne resolucije poimensko glasujemo, konec glasovanja. sprejeto. Čestitke gospodu Torvalcu še enkrat. Zdaj pa imamo na dnevnem redu. Poročevalec, želite besedo? Že na samem začetku se želim zahvaliti parlamentu za podporo, eh, tako da smo lahko predložili moje poročilo o tehnike, tehničnih ukrepih. Namen je bil, da se osredotočimo na te težave, ki so med Evropskim parlamentom in svetom v zvezi z dolgoročnimi upravljalskimi načrti. Noben napredek ni bil eh, dosežen pri teh pomembnih načrtih od spremembe Lizbonske pogodbe leta 2009. In Eh, kljub temu, da smo imeli več predsednikov sveta v tem času in ta dolgoročni načrt bo ključni vogalni kamen za novo eh, skupno ribiško politiko in namen teh načrtov je eh, ščititi ribolovne vire s tem, da istočasno zagotovimo tudi preživetje ribiških skupnosti. Prejšnji teden so o tem razpravljali ministri pod irskim predsedstvom. Irski minister je našemu predsedniku odbora Gabrielu Matu potrdil, da se bo svet potrudil, da bo našel sprejemljiv kompromis. To je gesta dobre volje in kot eh, gesta dobre volje smo se tudi eh, mi v odboru odločili, da se glasuje za moje poročilo in kljub temu bomo pa natančno spremljali, kaj se bo dogajalo v naslednjih tednih. Če napredka ne bo, bomo spremenili svoje stališče in uh, upam, da bomo imeli potem tudi možnost blokirati sprejem nadaljnih poročil, če bo to potrebno. Hvala lepo, gospod Gallagher. Gospod Langel, postopkovno vprašanje. Halo. Mikrofon je an. Gospa podpredsednica, ali lahko takoj ustavite telefoniranje ali pa izpraznite svoje mesto in ga prepustite sposobnemu predsedujočemu. Nadaljujemo z glasovanjem. komentarji so pa vredni tistih, ki jih izražajo. Um, glasujemo o medvaju 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. In glasujemo o celotnem predlogu odbora za, proti, vzdržani, za, sprejeto. Osnutek zakonodajne resolucije, amandma 33, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem osnutku zakonodajne resolucije, tako spremenjenem, poimensko glasujemo. Prijeto. Sedaj pa bomo po dnevnem redu glasovali. E, Posobkovno vprašanje. E Gospa predsedujoča, tudi danes znotraj naše skupščine slišimo stavke, ki kot da bi utemeljevali nasilje nad ženskami. To so zelo mizogino usmirjene besede, tudi se strani naših kolegic, ki jih ne moremo sprejeti in jih moramo obsoditi odločno. Če se ne bo radikalno spremenila mentaliteta, bodo vsi, vsa naša vsakodnevna prizadevanja za manj.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 odstavek številka ena, glasovali bomo po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Četrti odstavek po delih, poimensko, prvi del. Prvi del, eh, za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del poimensko Začenjamo sedaj. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del po imensko zdaj. Engrinete. Pa... Sprejet. Sedmi odstavek po delih prvi del za proti zdržani sprejet. Drugi del za eh, poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj imamo uvodno izjavo 9 za, proti zdržani sprejet. D, prvi del za, proti zdržani sprejet. Zdržan je sprejet, drugi del za, proti, zdržan je sprejet, tretji del za, proti, zdržan je sprejet, četrti del za, proti, zdržan je sprejet. Uvodna izjava F, prvi del za, proti, zdržan je sprejet, četrti del za, proti, zdržan je sprejet drugi del za, proti, držani, sprejet. Zdaj glasujemo o celotnem predlogu resolucije za, proti, držani. Osnutek resolucije je sprejet. Sedaj gremo naprej in sicer poročilo gospe Liotar o Evropskem partnerstvu za inovacije za dejavno in zdravo staranje. Nobenih predlogov sprememb, eh, celo poročilo za, proti, zdržani, sprejeto. Potem imamo eh, osnutek rezolucije šestih političnih skupin o vzpostavitvi konference CITES COP16 o mednarodni trgovini z ogroženimi eh, vrstami. Cela resolucija za, proti, zdržani, sprejeta. Gremo naprej. Poročilo gospe Holmeier o smernicah za proračun za leto 2014 dajem na glasovanje predlog spremembe še za, proti, zdržani, zavrnjen. Poimensko o eh, predlogu spremembe 26 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 7 za, proti, zdržani zavrnjen, 8 za, proti, zdržani, zavrnjen, 9 za, proti, zdržani, zavrnjen, 2 poimensko glasujemo, konec glasovanja, zavrnjen, zavrnjen, številka deset za, proti, zdržani, zavrnjen, enajst za, proti, zdržani, zavrnjen, dvanajst za, proti, zdržani, zavrnjen, trinajst za, proti, zdržani, zavrnjen, triindvajset za, proti, zdržani, zavrnjen. 14 za, proti vzdržani. Zavrnjen. Poročevalka želi besedo s predlogom za ustni predlog spremembe. Gospa Holmajer. Pa prezident in lebe kolegin in kolegi. Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, kratek predlog eh, spremembe besedo demand driven bi nadomestili z end, ostalo besedilo pa ostaja nespremenjeno. Hvala lepa. Je, je kdo proti temu predlogu spremembe, gospe Holmajer? Nihče ni proti. Odstavek eh, šest, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog spremembe številka 3 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 15. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 16 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Predlog spremembe 24 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 17 poimensko. Glasujemo. Konc glasovanja. sprejet. 18 za, proti, zdržani sprejet. 25 za, proti, zdržani, zavrnen. 19 za, proti, zdržani, zavrnen predlog spremembe 20 in 27 za, proti, zdržani. Zavrnen. 21 za, proti, zdržani. Zavrnjen. 28 za, proti, zdržani. Zavrnjen. 29 za, proti, zdržani. Zavrnjen. 22 za, Proti vzdržani. Zavrnjen. Amandma ena za A, proti vzdržani. Sprejet. Štiri za, proti vzdržani. Zavrnjen. Pet za, proti vzdržani. Zavrnjen. Sedaj bom dala celoten osnutek resolucije na poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Gremo na naslednje poročilo. To je poročilo Rafaele Baldassare o družbeni odgovornosti gospodarskih družb. odstavek številka 5 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 17 po delih, poimensko, prvi del, sedaj. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del, sedaj, poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 26 po delih poimensko prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del glasujemo. konec glasovanja sprejet. Odstavek številka 30, prvi del za, proti držani sprejet, drugi del za, proti vzdržani sprejet. Poimensko za odstavek 42 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet odstavek sedeminštirideset, prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejet. Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejet. Gospod Baldasare je prosil za besedo. Želi predstaviti ustni predlog spremembe. Sì, grazie Presidente. Si tratta di un... Ja, hvala predsedujoča. Gre za ustni predlog spremembe, kjer bi po odstavku 47 ustavili to vprašanje o skladnosti in odnosi s tretjimi državami. Najlepša hvala. Ima kdo kaj proti temu predlogu spremembe? Bomo glasovali.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 dala celotno snutek rezolucije od glasovanja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet eh, in čestitamo gospodu Baldasareju. In sedaj nadaljujemo s poročilom gospoda Hojta o družbeni odgovornosti gospodarskih družb, odstavek številka 3 poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 4 poimensko zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 7. Podelih prvi del za proti, vzdržavi, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet, odstavek 13, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet, odstavek 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 21 za. Bomo preverili. Sed... Preverjamo. Konec. Zavrnen. Ostavek 21. Za. Proti. Zdržani sprejet. 22 za. Proti. Zdržani sprejet. 24 za. Proti? Zdržani sprejet. Odstavek 26. Po delih prvi del za. Proti? Zdržani sprejet. Drugi del za. Proti? Zdržani sprejet. Odstavek 29 po imensko. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 31 po imensko zdaj. Zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 33 podelej, prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Odstavek 35 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Eh, odstavek 36, po delih prvi del za, proti, zdržani. Sprejet, drugi del za, proti, zdržani. Sprejet, odstavek 38 za, proti, zdržani. Sprejet, drugi del za, proti, zdržani. Sprejet, odstavek 40 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 44, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 45, poimensko. Zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 53 za proti, vzdržani, sprejet. 56, ostavek 56 za. Bomo preverili. Preverili bomo 53, začenjamo sedaj. Konec glasovanja. Zavrnjen. Ostavek 56 eh, za, proti. Zdržan je sprejet. 67 za, proti zdržan je sprejet. Odstavek 73, prvi del za, proti zdržan je sprejet. Drugi del za, proti zdržan je sprejet. Bomo preverili drugi del odstavka 73. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Eh, odstavek 79 eh, za, proti zdržani sprejet. Eh, odstavek 83 za, proti zdržani sprejet. Poimensko glasujemo za odstavek 84 zdaj. Konec glasovanja. Sprejet odstavek 85 po delih za prvi del, drug, proti vzdržan je sprejet, drugi del za, proti, vzdržan je sprejet, odstavek 86, prvi del za, proti, vzdržan je sprejet, drugi del za, proti, vzdržan je sprejet, odstavek 87, bomo elektronsko preveli tudi drugi del odstavka 86. Začenjamo. Konec glasovanja. Ta je sprejet. Potem 87 za. Proti. Zdržanje je sprejet. 89 eh, za. Proti. Zdržanje je sprejet. 91 za. Proti vzdržanje sprejet. Uvodna izjava B za proti vzdržanje sprejeta. Uvodna izjava eh, E za proti vzdržanje sprejeta. F za proti vzdržanje sprejeta. Mislim, da je bil rezultat jasen, j za proti zdržani prijeto, e, n za proti zdržani sprijeto in bom dala na glasovanje celotno osnutek rezolucije za proti zdržani prijeto.